bo potekalo danes ob 11.30. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava komisije o varnosti v železniškem prometu, vključno z sistemom signalizacije v Uniji. To je sveda zelo aktualno vprašanje, sploh spričo zadnje železniške nesreče v bližini Brusla. Ta nesreča je bila vsekakor zelo resna in nedvomno bomo to vsi imeli v svojih mislih, ko bomo obravnavali naslednjo točko. Eh, vsi pa seveda izražamo tudi svojo solidarnost eh, s svojci žrtev. V dvorani pozdravljam eh, podpredsednika komisije gospoda Kalasa, ki je bil z njami tudi prejšnji teden, ko smo razpravljali o varnosti v pomorskem prometu. Ravno kar smo zaključili zelo poglobljeno razpravo o ribištvu in zdaj lahko nadaljujemo. In obravnavali bomo določene točke, ki so morda skupne obema področjema. Dajem torej besedo komisarju za uvodno izjavo. Gospod predsedujoči, Najlepša hvala za te uvodne pripombe. Torej, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, železniška nesreča v, v eh, prejšnji ponedeljek je bila seveda tragičen dogodek. In ugotovljeno je bilo, da se je pač eh, v zvezi s to nesrečo odprlo veliko tehničnih in političnih vprašanj. Naše misli so žrtvami te nesreče in vedno je težko eh, najti besede, s katerimi bi potolažili ljudi in včasih v takih primerih stišina pove več. Vzroki za to nesrečo še niso povsem znani, uvedena pa je bila tehnična preiskava v skladu z določili Evropske direktive o varnosti. Eh, odgovornost belgijskih organov za preiskave je, da to preiskavo izvedejo in ta mora biti izvedena neodvisno od eh, pravosodnih preiskav. Namen te preiskave ni eh, kogarkoli kriviti, ampak prepoznati vzroke in na podlagi teh dognanj izboljšati varnost prometa in preprečevanje nesreč. E, belgijski organi so prosili Evropsko železniško agencijo za podporo in predstavniki te agencije so se že nekaj ur po nesreči pridružili belgijskim preiskovalcem. Naj povdarim, da dokler vzroki te nesreče niso eh, poznani, ni ustrezno, da bi tukaj prihajali do kakršnih koli zaključkov. Sveda sem pripravljen spregovoriti o določenih vprašanjih, ki so se odprla na podlagi te tragedije in lahko z vami delim svoje razumevanje. Kot se pogosto zgodi, ko pride do železniških nesreč, je bilo slišati pripombe o eh, povezavi med to nesrečo in evropskimi varnostnimi pravili. Najprej naj bom povsem jasen, kar zadeva odpiranje trga. Poleg sektor, odpiranja sektorja tovornega prometa eh, in ločevanja železniških podjetij in upravljalcev infrastrukture smo v zadnjih letih uvedli strok okvir, ki eh, velja za področje železniške varnosti. Eh, in eh, prizadevamo si za to, da bi zagotavljali najviše raven varnosti, hkrati pa upoštevali specifike posameznih držav članic. Evropska eh, železniška agencija redno pripravlja poročila o razvoju varnosti in infrastrukture v državah članicah. Kazalniki kažejo, da odpiranje železniškega sektorja za konkurenco nikakor ni negativno vplivalo na železniško varnost naj zelo jasno povem, da kakršna koli obtožba glede povezav med uh, varnostjo železniškega prometa in odpiranjem trga, uh, da je to samo poskus, da bi odvrnili pozornost od dejanskih vzrokov za to nesrečo. Na ta način lahko gledamo tudi na nacionalne varnostne sisteme. Uporablja se več kot 20 različnih nacionalnih sistemov, ki zagotavljajo varnost uh, Eh, železniškega prometa. Ti sistemi so sestavljeni iz varnosti na tračnicah in varnostnih na vlakih. Eh, tu gre za eh, podatke, ki se pošiljajo v računalnik in ta uporabi zavore, kadar je to potrebno. Vendar pa to pomeni, da morajo tračnice in vlaki biti upremljeni z ustrezno opremo nacionalni avtomatski sistemi varnosti so različni. Ravno tako pa se razlikuje oprema tračnic in vlakov. Nezdružljivost posameznih nacionalnih sistemov pa predstavlja veliko težavo za mednarodne vlake, ker je potrebno na mejah ali zamenjati lokomotive ali pa je potrebno te lokomotive opremiti s toliko različnih sistemi, koliko res različnih sistemov, v katerih bodo potovali. Eh, pogosto se zgodi, da v eni državi obstaja več različnih sistemov. Talic, naprimer, mora biti opremljen v skladu s sedmimi nacionalnimi sistemi, zato da lahko vozi v štirih državah. E, zato je bil zasnovan enoten sistem, ki bi ga uporabljali v vseh državah in ta se že namešča na glavnih, um, na glavnih uh, poteh po Evropi. Ta sistem se imenuje ERTMS. E, in lahko rečemo, da uh, čeprav je večina eh, sistemov bila razvitih v 80-ih letih, je uporaba teh sistemov zelo draga in še vedno je v, država, v večini držav uh, oprema stara in vendarle draga. Sistem ERTMS je na voljo od leta 2000. In od leta 2005 poznamo prve linije, ki so povsem opremljene z ERTMS. E, projekti na tem področju pa potekajo v skoraj vseh državah članicah. V Belgiji je naprimer linija med Ahnom in Liežom e, opremljena s tem sistemom, e, enako pa so opremljene tudi linije vlakov ICE. Eh, tukaj je seveda zelo pomembno spodbujanje interoperabilnosti, ki bi dala možnost lokomotivam, da prečkajo meje. Eh, hkrati pa sistem ERTMS ponuja večjo vrednost, ta, eh, večjo varnost. Vendar pa ta sistem ehm, je predvsej drag, je nov in verjetno ne bo posem spodrinil nacionalnih sistemov. Tudi tretje države, kot je naprimer Tajvan, so se odločile za sistem ERTMS in verjetno ne iz razlogov interoperabilnosti. Tajvan se je odločil za ta sistem preprosto zato, ker je to najboljši sistem, ki je trenutno na voljo na trgu. Uh, Zastavljenih je bilo kar nekaj vprašanj v zvezi s primerjavami razmer v državah članicah. Težavno in tudi precej nekoristno je eh, rangirati države članice, težko pa je narediti tudi dejanske primerjave. Vse je odvisno od izbire kazalnikov, od referenčnih obdobij in od kakovosti podatkov, ki so na voljo. Nesreče pa tudi imajo zelo pomemben vpliv na rangiranje. Nasplošno podatki kažejo, da je učinkovitost belgijskega sistema povprečna. Eh, Belgici pa eh, zaostajajo za povprečen, kar zadeva opremljeno strašni z avtomatskimi sistemi. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin, najprej v imenu skupine Evropske ljudske stranke, gospod Matijo Groš ima dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Zahvaljujem se vam za vsa pojasnila. Eh, Spričo eh, nesreče v Belgiji je potrebno najprej izreči sožaljem žrtvam eh, in pa seveda uvesti tudi preiskavo. In zato ni naša naloga, da eh, govorimo o kakih preuranjenih eh, zaključkih na podlagi te nesreče. Ravno tako pa ni ustrezno, da bi zdaj kogarkoli krivili. Čeprav eh, se mi zdi dobro, da je komisija zavrnila vse obtožbe v zvezi z eh, njeno krivdo zaradi zamud pri uveljavljanju standardov. Eh, Seveda smo na ravni Evropskega parlamenta in tudi komisije eh, vedno obžalovali, da interoperabilnost varnostnih sistemov med državami ni večja prednostna naloga. Pogosto pa se potem na podlagi takih dogodkov zgodi, da uh, pride do novih predlogov in eh, tukaj eh, smo imeli na voljo vse zakonodajo in tehniko. Eh, Nažalost pa ta tehnika ni veljala za prednostno, kajti že od sredine 90-ih let obstaja tehnika, da Torej, tako imenovani sistem TVL1 je bil na voljo že od, od sredine 90-ih let, torej tudi tehnika je bila na voljo. Pomembna pa je prihodnost in tukaj eh, si želim naslednjega. Nikakor ne smemo zmanjšati eh, izobraževanja in usposabljanja v železniškem prometu. Eh, In eh, osebje mora ostati visoko usposobljeno in izobraženo. Potrebujemo zavezujoče načrte za no, uporabo nove opreme. E, potrebujemo zavezujoče jasne časovnice in mislim, da bomo tudi v parlamentu kmalo imeli priložnost govoriti o novih smernicah. In pa tretji predlog, tudi potniki imajo pravico biti obveščeni, ali je eh, vlak, s katerim se vozijo, opremljen z najnovejšo varnostno opremo. Uh, In mislim, da so to informacije, ki jih bomo morali v prihodnje posredovati našim potnikom. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala v imenu skupine eh, socialistov, gospod El Kadravi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice v imenu skupine socialistov in demokratov naj najprej izrečem svoje sožalje eh, članov družin žrtev železniške nesreče v Belgiji. Seveda bomo morali počakati na rezultate preiskave, preden bomo lahko govorili o podrobnih zaključkih, vendar pa to ne pomeni, da. Eh, ne smemo govoriti o železniški varnosti v Evropi. Tej temi moramo posvečati veliko pozornosti in kot uh, vi, gospod komisar, in kot kolega so uh, tukaj odgovorni uh, številni ljudje, ki pa so nekako poskušali to odgovornost uh, prevreči na evropska ramena samo nekaj lokomotiv je opremljenih z avtomatskim sistemom zaviranja. In če sem povsem iskren, mislim, da uh, ideja enotnega sistema signaliziranja, s katerim bi nadomestili 20 nacionalnih sistemov, je nekaj, o čemer moramo govoriti. Moramo pa se zavedati, da gre tukaj tudi za številna kompleksna tehnična vprašanja. To bo pomenilo, da se bodo morale številne države zediniti glede standarda, ki bo bistveno vplival tudi na proračun. Ampak kot ste dejali, nobena država članica. Um, ni imela nobenih ovir, da ne bi eh, razvila svojih sistemov ali pa prešla na sistem ERTMS. Vprašati se moramo, kako lahko prispevamo k varnejšemu železniškemu prometu in to lahko naredimo na številne načine. Eh, v večji muri moramo eh, razviti sistem ERT. TMS. 240 milijonov evrov je namenjenih tudi v okviru eh, programa TNT, da bi državam članicam pri tem pomagali. Komisija in železniška agencija pa boste morali preverjati, ali se varnostna pravila dejansko eh, ustrezno izvajajo. Eh, od leta 1994 do leta 2004 štiri je potekala študija o varnosti evropskih železnic. Vzpostavljene naj bile železniške agencije v vseh državah, ki so neodvisne od eh, upravljalcev infrastrukture in samih železniških podjetij. V tej študiji se je pokazalo, da je potrebno spodbujati in razvijati varnost železniškega prometa in občutek imam, da to v Belgiji ne deluje najbolje. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi to preučili in če bi zagotovili, da obstajajo ustrezne zmogljivosti. Hkrati pa moramo prevzeti proaktivno vlogo pri zagotavljanju železniške varnosti. Najlepša hvala, gospod Elka Dravi. Zdaj pa v imenu skupine Alde za dve minuti, gospod Sterks. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam želim v imenu poslanske skupine izreči svoje sožalje eh, z družinami žrtev. Eh, upam, da nam bo uspelo v današnji razpravi doseči napredek. Kar nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi s tem, kako je Evropa sploh pristopila k vprašanju železniških sistemov. In če sem povsem iskren, sem šokiran nad tistimi, ki pravijo, da nismo namenjeni nobene pozornosti varnosti. Bil sem poročevalec za področje varnosti, o katerem je ravno govoril gospod El Kadrav in zelo sem ponosen na delo, ki smo ga opravili. In eh, že takrat sem dejal, da moramo posod zahtevati najviše varnostne standarde po vseh državah članicah. In denansko nam je eh, uspelo doseči sprejetje tega poročila. Eh, kajti v številnih državah, vključno z mojo organizacijo, ni ustrezna, ravno tako ni ustrezno nacionalno izvajanje pravil. Uh, Zato spodbojam komisijo, da to preuči. Potrebno je zaostriti okvir v skladu s tem, kar je povedal gospod Groš. Varnost trenutno ni zadostna, ravno nasprotno takrat smo sprejeli odstavek, o katerem smo bili prepričani, da ga nikdar ne bomo potrebovali. Govora je bilo o nadomestilih, ki naj bi se izplačevala za primerne sreče in smrti in upam, da bodo izplačila to vrstnih nadomestil dejansko prišlo. Odpiranje trga je marsikoga skrbelo, ljudje so bili zaskrbljeni, da bi to utegnilo pripeljati do znižanja ravni varnosti, vendar pa moram temu nasprotovati. Če si pogledate poročilo uh, agen železniške agencije iz leta 2008, eh, se je pokazalo, da je ta strah povsem neutemeljen. In mislim, da moramo biti pozorni tudi na tiste ljudi, ki delajo na železnici, eh, na strojevodje in na druge, ki delajo na vlakih, Proučiti moramo tudi njihov položaj in govoriti o usposabljanju, izobraževanju, o celotni kulturi v podjetjih. Zagotoviti moramo, da ta kultura na prvo mesto postavlja varnost. Kajti železnice so ne na zadnje še vedno najvarnejša uh, oblika prevoza. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu zelenih gospa Izabel Duron. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod komisar. Uh, tudi uh, zame je ta nesreča, ki je ena najhujših nesreč v Belgiji v zadnjih letih, eh, vir številnih skrbi in uh, eh, tu je tudi glavna skrb za belgijsko prometno ministrstvo. Naše misli pa so tudi z vsemi žrtvami nesreče. Uh, Trenutno se ne smemo spuščati v zaključke, ker preiskava še ni končana, vendar pa eh, je obžalovanja vredno, da je, so belgijske železnice potrebovali tako dolgo, predno so začele razmišljati o samodejnem eh, sistemu zaviranja. Kot je bilo rečeno na dan nesreče, eh, Eh, ni ustrezno, da navajamo proračunske razloge za to, da na evropski ravni ne obstaja interoperabilen varnostni sistem. Sam mislim, da je to nespremljivo in mislim, da so bili ti komentarji tudi nepravični do Evrope. Zdaj imamo priložnost, da investiramo v varnostni sistem, ki bo interoperabilen. Odpraviti moramo nacionalne standarde in. Mm, njihovo konkuriranje ter staviti na boljši razvoj. Če se bodo stvari spremenile, se bo tudi varnost izboljšala in mislim, da bomo v prihodnjih petih ali desetih letih priča bogatemu razvoju varnosti na železnicah. Seveda smo lahko, kar zadeva varnost, vedno še bolj uspešni. In ne predlagam naslednje. Kot veste, gospod komisar, trenutno razpravljamo o vseevropskih omrežjih, o omrežjih TNT In mislim, da če bi se sistem ERTMS uporabljal po vsej Evropi, bi na ta način lahko izboljšali varnost po Evropski uniji. Mislim, da si moramo tukaj zastaviti konkretne roke in te roke pa spremeniti tudi s finančnimi viri, zato da bodo vse države opremljene s tem sistemom in to uh, čim hitreje. Vsi moramo odpreti trge in to pomeni, da tudi novi akteri, ki eh, prihajajo na trg, eh, uvajajo spremembe. Najprej morajo prevzeti sisteme, ki že eh, obstajajo, ter opremiti svoje lokomotive s komunikacijskimi sistemi. Uh, Tudi nacionalni železniški sistemi si morajo prizadevati za večjo varnost, eh, sploh s sodelovanjem na področju homologacije. Najlepša hvala, predsedujoč, eh, gospod predsedujoči. Zdaj pa dobi besedo gospod Epping. Hvala lepa. Sedaj se preizkujajo vzroki za nesrečo v Belgiji in o tem ne moremo povedati še ničesar. Toda, Če se zgodi v Združenem kraljestvu nesreča, potem govorimo o privatizaciji. To naj bi bil razlog. Britanske železnice dobijo velike subvencije. Na drugem mestu je potem Francija, potem sledi Nizozemska. In kljub vsem tem subvencijam izgubljamo v Belgiji po 10 milijonov evrov. Kam gre ta denar? Vse pa je zastarelo in zanemarjeno. Morda eh, izgubljamo eh, denar, eh, tudi tisti denar, ki je namenjen za varnost. Morda se ta denar steka v plače zaposlenih. To je socialistično področje v Belgiji, namreč železnice. In morda se enostavno slabo upravljajo. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol dobi besedo gospod Henin v imenu GUE. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poslanec Simpson je dejal, da je sistem zelo varen in da smo v zadnjih letih dosegli velik napredek zahvaljujoč liberalizaciji železnic. Ko sem to slišal, sem bil šokiran kajti dogajajo se velike nesreče in številni ljudje so že umrli. To pa sproža tudi strašno trpljenje in zato moramo dejansko razpravljati o varnosti železnice. Vseh nesreč ne moremo predvideti, je rečeno. Vse evropske železniške mreže so zastarele in to je posledica ločevanja infrastruktur. Zato moramo spomniti na to, da je bilo to uvedeno proti volji železnic. Posledica so namreč številne nesreče, kajti zaradi tega ločevanja je evropski sistem tračnic zanemarjen. Edina perspektiva za rešitev problema je uporaba najboljše tehnike. Torej potrebujemo drugačno železniško politiko v Evropski uniji. Ne smemo si privoščiti manj izobraževanja, eh, manj varnosti. Če ne bomo rešili teh problemov, potem si lahko obetamo še več nesreč. Potrebujemo sodelovanje v Evropi. Po tej razpravi nihče več ne sme prezreti, kdo je odgovoren. Gospod eh, predsedojoči je prekinil govornika. Sedaj dobi besedo gospod Klajs v imenu neodvisnih poslancev za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V prvi vrsti naj ugotovim sledeče. V Belgiji je problem ta, da tisti, ki plačujejo davke, za svoj denar zelo malo dobijo, čeprav so davki visoki. In železniški sektor je zelo dober primer za to. Ta sektor je zaznamovan s številnimi in dolgimi zamudami, vsi vagoni so zelo polni in uprava v železniškem sektorju je zelo politizirana. In tipično v Belgiji je, da ko gre nekaj narobe, ni na zadnje nihče odgovoran. Pred nekaj leti smo doživeli podobno nesrečo v Boisingenu in eh, takrat eh, smo si mislili, da bo uveden boljši varnostni sistem. Eh, Potem smo pričakovali evropski nadzorni sistem. Nekaj je bilo storjenega, ampak ne dovolj. Vlagati moramo v varnost in pa obstoječe sisteme moramo med seboj bolje usklajevati. Potrebujemo učinkovito interoperabilnost. Če to ni možno, potem potrebujemo sistem IPCS. Tu moramo doseči napredek. Torej, vlak med Amsterdamom in Parizom uh, gre, tekom, uh, uh, gre skozi sedem različnih sistemov. Hvala lepa, gospod Klajs. Sedaj smo zaključili zagovorniki, ki govorijo v imenu političnih skupin, sedaj pa prehajamo k govornikom, ki govorijo v lastnem imenu. Prvi dobi besedo gospod Werner Kun za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedajoči, spoštovane kolegice in kolegi. Prišlo je do trčanja dveh premestnih vlakov. V Belgiji se je zgodila ta katastrofalna nesreča in zato smo bili zelo prizadeti. In družinam, prijateljem in prizadetim izražamo sožalje. Po takšnih nesrečah zelo pogosto začnemo iskati krivce. Evropska unija, Evropska komisija in pa varnostne določbe, ki jih imamo v naši direktivi iz leta 2004 pa ne morajo biti odgovorni. Po eni strani pa je tudi večno vprašanje, ali bi morali poustriti varnostne predpise. Raziskave o tej eh, železniški nesreči še niso zaključene in zato še ne moramo priti do zaključkov. Vprašanje pa je, ali bi se lahko izognili takšni nesreči. Ali je odpovedal človek? Tega ne moremo izključiti. Ne moremo izključiti niti tega, da je odpovedala tehnika. Torej, eh, varnostna tehnika eh, je zelo pomembna. Ne glede na to, ali so železnice zasebne ali državne, so zavezane k varnosti in nacionalne varnostne agencije morajo preverjati, ali se tudi spoštujajo varnostni ukrepi in varnostne določbe ne želim nikogar podučevati v zvezi s to situacijo, kajti prihajam iz Nemčije. Želim povedati samo to, da smo v Nemčiji poskušali povsem izvajati to direktivo in ko gre za to, da je odpovedal človek, potem se moramo lotiti tehničnih rešitev. Če človek, eh, eh, če človek prezre rdečo luč, potem bi morali imeti avtomatski varnostni sistem oziroma avtomatski sistem zavarovanja. Potem eh, sistem ETCS za železnice. Tega moramo začeti izvajati, zato da bomo lahko odzunaj vplivali na takšne dogodke. V odboru za promet bomo izvedli oceno dogodkov in kar se tiče varnostnih določb, bomo tudi iz tega potegnili določene sklepe. Hvala lepa. Železniška katastrofa je zahtevala 18 mrtvih in več eh, ranjenih in naše misli so z družinami. Zdaj pa seveda treba oceniti stanje varnosti v železniškem prometu v Evropi. Ta ocena mora seveda zadevati varnostni sistem, eh, način izvajanja varnosti, interoperabilnost teh sistemov in učinkovitost teh sistemov. Ampak ta pregled mora biti širše zastavljen, še posebej mora voditi v smer eh, delnih pogojev strojevodi, eh, da bodo ti lahko zagotavljali varnost. Zato menim, da je potrebno globalno eh, ukrepati na področju varnosti v železniškem prometu. Eh, in to je tudi jasno. Prišel je čas, da brez tebuje preučimo konkretne rezultate politike eh, liberalizacije in eh, pa razgradnje javnega infrastrukture. Kdo je od tega kaj imel, kdo je kaj izgubil in eh, mislim, da je pisanega pomena, da sprejmemo evropske standarde varnosti in delnih pogojev, kajti vse evropska železnica je realnost. Naša stranka že več časa zahteva do Evropske unije naj zaščiti in razvije Eh, javne gospodarske službe, eh, saj bi na ta način javnim službam zagotovili stabilen pravni okvir, ustrezno financiranje ob popolnem spoštovanju načela univerzalnosti in enakopravnosti dostopa. Hvala lepa. Gospod Higgins. Predsedujoči, samo trenutek, gospod Higgins. Ja. Ja, ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb één persoonlijke vraag. Just a second, just a second. That means you want to... vprašanje za govornika, je tako? Ja. Ali sprejemate vprašanje, gospod Tarabela? Gospod Tarabela, sprejmete vprašanje? Da, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Imam vprašanje za gospoda Tarabela, ki ga vsekakor zelo spoštujem kot posameznika, ampak eh, ne moremo zatisniti oči predtem, da ima belgijske železnice več subvencij kot katerakoli eh, druga železniška družba v Evropi. Tako da ni stvar liberalizacije, eh, kajti potniški promet in eh, tovorni promet je bil liberaliziran, ampak to ni to, kar bi morali kriviti. Govori v imenu belgijske, francosko govoreče socialistične stranke, ki je seveda v rokah sindikatov in bojim se, da če boste železnice politizirali, ne boste imeli nič varnejših eh, železnic. Gospod Trabela, izvolite odgovor. Ja, naj samo povem, da tukaj nismo sodišče, imeli smo Eh, to katastrofo, več drugih katastrof v preteklosti in pomembno je, da pogledamo, kakšni so razlogi in eh, preiskave potekajo, treba jim je pustiti, da tečejo svojo pot. Vedno pa je treba poštevati tudi človeški faktor in pri vsaki liberalizaciji, vem, da jo zagovarjate, jaz jo mnogo manj zagovarjam, sploh je ne zagovarjam v javnem sektorju, ampak tukaj se človeški eh, dejavnik popolnoma pušča ob strani. Pritisk na delavce je izjemen, vedno daljše ure dela eh, morajo prenašati in s tem, ko to eh, nalagamo strojevodjem, se postavlja pod vprašanje varnost potnikov in treba se vprašati, kakšna, kakšni so pogoji dela in to se mi zdi pomemben element. Hvala lepa, gospod Higgins. Predsedujoči, ta huda nesreča je velika tragedija za eh, žrtve njihove družine, prijatelje. Eh, Zdaj je pomembno, da potegnemo nauk iz te tragedije in da se izognemo prihodnim žrtvam. In pri tem je ključnega pomena, da se glas železniških delavcev sliši, upošteva, tako da bo železniški promet varen tako za potnike kot za delavce. In eh, zato je katastrofalno, kako britanski torjec Eh, če se ne motim, v svojem prispevku blati belgijske železnice in belgijske železniške delavce. Politika neoliberalizacije in pa eh, deregulacije je izjemno škodil eh, našemu železniškemu prometu. Sveda so belgijski železniški delavci zelo razočarani in to so pokazali tudi stavke, ki so potekale v dneh po tragediji. To je zdaj že tretji resni incident, tretja resna nesreča v Belgiji v zadnjih devetih mesecih. Po zadnji nesreči v Belgiji leta 2001 so bili obljubljeni celoviti varnostni ukrepi, vendar niso bili izvedeni. In realnost je ta, da delavci na belgijskih železnicah vse čas eh, živijo pod vse večjim pritiskom, poti so vse daljše, eh, delovni čas je vse daljši, varnost je vse manjša. In perfidna politika Evropske komisije Eh, z nadaljevanjem liberalizacije in eh, privatizacije bo varnost še bolj postavljala pod vprašaj. To pomeni, da je profit eh, velikih transportnih podjetij na prvi, eh, v prvi prioriteti in eh, mislim, da bi bilo pomembno, da ohranimo javno lasništvo na železnicami z ustreznim demokratičnim nadzorom in ustreznimi investicijami. Hvala. Gospod Bach, hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz eh, izražam sočutje z družinami, ampak eh, to jim mislim, da prav nič ne pomaga, če tukaj mi zdaj podarjamo, da je železnica še vedno najvarnejši eh, način prevoza, sploh v primeravi s cesto. Sveda se pa postavlja vprašanje okoličin, kako je sploh lahko prišlo do te katastrofe, ampak s tem vprašanjem eh, se morajo ukvarjati tehnični strokovnjaki in kasneje sodišča. Za nas je vprašanje, kaj je šlo narobe v dosedanjem postopku vzpostavitve enotnega eh, evropskega organa za nadzor nad železnicami in kako lahko morda z zakonodajnimi ukrepi preprečimo nadaljne nesreče, kajti vsaka nesreča je ena preveč. Sam sem doživljal razvoj železnic in zato mi dovolite, da izpostavim nekaj eh, problemov, ki sem jih doživel. V začetku 90-ih let bi bilo potrebno najprej praviti tehnično harmonizacijo, predn eh, smo privatizirali eh, želečka podjetja. Vse te zadeve, ki jih je gospod Kalas omenjal, bi se morale opraviti že v 90-ih letih in na podlagi tehnične harmonizacije bi potem lahko imeli eh, resnično konkurenčno okolje. Fragmentacija podjetij je privedla zgolj do tega, da so številni akteri zdaj vključeni v sistem železnic, eh, to pa je sistem, ki dobro deluje le, če deluje kot enoten sistem. Zato menim, da so najnovejše nesreče nekaj, kar zahteva jasen odgovor eh, držav, železniških podjetij, upravljavcev infrastrukture in pa tudi komisije, ki sprejema eh, direktive in uredbe, ne da bi opravila ustrezno predhodno oceno. Ta, e, ta ocena je bila opravljena šele pred kratkim. Železniška podjetja so naredila to napako, da so uh, izbrala napačno strategijo in predolgo čakala na evropski sistem. Eh, ves čas so zniževali plači, plače prav tako pa eh, so se izogibali investicijam v infrastrukturo. Sredstva je potrebno nujno eh, povečati za naložbe v železnice. Predsedujoči prekinja. Res se oprečujem, ampak svoj čas zagovor ste že bistveno presegli. Gospa Tikal, ena minuta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 tovornem prometu. Eh, več kot 200 eh, mrtvih v železniškem prometu v eh, lanskem letu mislim, da samo kaže na težave in vse to le še povečuje finančne težave upravljavcev infrastrukture in pa železniških podjetij. Jasno je, da pomankanje strokovnjakov, kadrov in pa sredstev za reformiranje tega sistema predstavlja razlog za Eh, te nesreče. In zato od držav članic in komisije eh, zahtevamo, da ukrepajo, da bi kot prvo sanirali železniško infrastrukturo in pa eh, tudi vlakovne kompozicije in kot drugo, da bi dali prioriteto investicijam v varnost železniškega prometa. Kot tretje pa je potrebno razvijati tudi novo železniško infrastrukturo in vzpostaviti sistem RTMS. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospod kancian dve minuti hvala gospod eh, predsedujoči nedavne katastrofe na železnici v belgiji pa tudi pred nedavnim v Italiji, seveda odpirajo vprašanje, ali obstajajo vrzeli v našem sistemu za zagotavljanje varnosti in kako sploh lahko izboljšamo varnost. Evropska unija je že leta 2001 eh, vzpostavila ustrezni sistem za nadzore, to je ERTMS sistem. In eh, po sprejetju odločitve o tem je vendarle eh, le nekaj držav sprejelo ta sistem. Še vedno obstaja 20 različnih eh, sistemov za zagotavljanje varnosti na železnicah v Evropski uniji in to seveda eh, povzroča velike težave v čezmejnem prometu. Tudi vozni park poleg eh, infrastrukture je treba izboljšati. Tehnično in gospodarsko oziroma ekonomsko oceno in analizo moramo opraviti, pa tudi moramo ustanoviti sicer specifične organe za upravljanje te infrastrukture. Kljub temu pa moramo najprej zagotoviti ustrezne kriterije. Sistem ERTMS mislim, da še ne deluje tako, kot bi bilo treba. Menim, da je treba vse vlake ugraditi v sodobno nadzorno opremo. Sveda pa je treba tudi infrastrukturo prilagoditi novim zahtevam. Gre tudi za to, da moramo zagotoviti interoperabilnost in uh, uresničevanje načel notranjega trga. Agencije za zagotavljanje varnosti morajo začeti delovati, vendar to ni eh, edina rešitev. Mislim, da moramo eh, predvsem preverjati varnostne ukrepe pri vsakem operaterju, prevozniku in upravljalcu, preden jim podelimo dovoljenje za delovanje. Tukaj je treba tudi eh, pristojnosti eh, centralnih agencij izboljšati. Hvala, gospa Sera Kjanim, eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Po zadnjih eh, železniških nesrečah, zlasti po tej, ki se je zgodila blizu Bruslja, smo uh, začeli povdarjati, da je direktivo 2049 treba eh, resnično uresničevati. Vsakdo v tej verigi prevoznikov in upravljavcev infrastrukture mora opravljati svoje dožnosti. V belgijski katastrofi je očitno šlo za po prvih znakih človeško napako, ampak vseeno. Komisijo bi vprašala, ali ve, koliko vlakov je še ki vozijo po Evropi, ki nimajo varnostnih naprav in ali načrtujete kakšno, eh, kakšen zakonodajni akt, da bi te infrastrukture bolj okrepili. Hvala. Gospod eh, Nitras, dve minuti. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najprej bi tudi sam želel izraziti sožalje žrtvam in sorodnikom žrtev te nesreče v Belgiji. Še ena stvar je, ki je drugi niso omenili. V tej razpravi so mnogi povdarjali, da seveda se moramo pogovarjati o takšnih incidentih. Sam menim, da liberalizirani trg bi lahko deloval bolje, kakor trg, na katerem so eh, dominantni eh, subjekti državna podjetja. Tudi lastništvo, lastniška struktura podjetij je tukaj pomembna, ali gre za zasebno ali za javno. Potem za kakšne trge gre v tem primeru, za urejene, regulirane ali eh, takšne, kjer velja prosta konkurenca. Pogosto je situacija naslednja. Imamo toliko različnih sistemov, da imamo celo primer v posameznih eh, državah članicah, kjer v eni državi eh, deluje več sistemov in ti različni sistemi predstavljajo neke vrste umetne ovire za eh, vstop novincev na trg, kajti v mnogih primerjih gre za enega monopolista, ki obladuje trg varnostna oprema, mislim, da še vedno ni ugrajena v dovolj eh, vlakov, enostavno, eh, ker se nismo tega lotili eh, resno. Zaradi teh različnih sistemov imamo tudi veliko problemov z varnostjo na železnicah. Če se vprašamo, kako nove države članice črpajo sredstva iz strukturnih skladov, lahko ugotovimo, da pravzaprav no, skoraj da niti enega evra niso namenile za infrastrukturo. Zaradi tega, ker je pač treba eh, vlagati prošnje, iti skozi ustrezni postopek in marsikomu eh, enostavno eh, zmanjka volje ob koncu tega. Zaradi tega Eh, imamo tudi stanje, v katerem nekatere države članice enostavno ohranjajo eh, trg za svoje monopoliste. Zaradi tega pa trpijo trg in vsi eh, uporabniki. Hvala, gospod Belet. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani komisar, kolegice in kolegi. Dramatična katastrofa, ki se je zgodila pred nedavnim tukaj v Belgiji, nas je spodbudila, da moramo preiskati eh, celotno delovanje železniškega sistema v Evropi. 18 eh, smrtnih žrtev je bilo veliko ranjenih in očitno je postalo jasno, da moramo nekaj narediti, da bo v Belgiji in v Evropi večja varnost v železnicah. Očitno je problem, da tako v Belgiji kot nekaterih drugih državah članicah eh, vseh ukrepov še niso začeli izvajati. Vendar eh, mislim, da to še ne pomeni, da mora sedaj komisija ukrepati. Vseeno pa bi komisiji bilo treba zastaviti nekaj konkretnih vprašanj. Naprimer, od leta 2013 naj pri prevozniki imeli opremljene vse svoje vlake z novim eh, varnostnim in signalnim sistemom. Ampak eh, istočasno pa niso, ni še infrastruktura pripravljena na to, torej železniški tir in tako naprej. 800 km je zaenkrat eh, v evropski železniški mreži eh, šele pripravljeno na uporabo teh sodobnih naprav. To pomeni, da enostavno še nismo pripravljeni za nov sistem. Eh, vlaki, potem, če jih bomo opremili, pa ne bomo isto naredili na železniških tirih, ne bodo mogli eh, izkoriščati prednosti tega sistema. Tudi pritisk na osebje je vse večji zaradi vse večjega konkurenčnega boja med železniškimi prevozniki. Zato morajo eh, premisliti tako prevozniki kot tudi upravljalci, ali resnično spoštujejo direktivo o delovnem času po mojem mnenju bi bilo treba opraviti potrebne preiskave in na to resnično ustvariti boljše vzdušje v Evropi. Hvala, sedaj prehajamo na uh, postopek Catch the Eye. Gospod Kremer, eno minuto imate na voljo. Komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar, prišlo je do te katastrofalne nesreče. Dve lokomit aktivi sta bili upleteni, eh, ki sta bili last eh, državnega podjetja, ki deluje na državnem, eh, v državnem železniškem omrežju. Vendar mislim, da ne gre za osebje, temveč za premalo varnostnih in signalnih naprav. Že 20 let imamo tehnologijo na voljo, da če voznik eh, lokomotive prevozi oziroma pelje skozi rdeči signal, obstaja tehnika, ki bo, ki bo skočila eh, in pri, pomagala. Ampak kaj, ko nobena država članica ni pripravljena, eh, kljub besedam o liberalizaciji, ugraditi te tehnike vprašanje, zakaj Belgija v zadnjih 20 letih ni investirala v te varnostne sisteme. Če bi to naredila, potem bi bili stroški bistveno manjši, kako so stroški uh, te nesreče, da ne omenim sploh človeških žrtev. Prvič eh, mislim, da je prišlo do tako težke nesreče, uh, ki se je dogodila na državni železnici v državnem podjetju. Hvala, nihče drug se ni javil k besedi. Bi še kdo želel sedaj se javiti k besedi? Torej, ne. Če temu tako, potem eh, dajem besedo komisarju Kalasu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava, ki jo je spodbudila tragična železniška nesreča v Belgiji, bo seveda del celovite razprave o varnosti na železnicah in uh, o železniškem prometnem sistemu v Evropi. Komisija pripravlja belo knjigo o prihodnosti tega prevoza. In seveda bo v tem upoštevala resno vse vidike varnosti vseh eh, vrst prevoza, tudi železniškega, ki še vedno, kljub vsemu, ostaja eden najbolj varnih eh, načinov prevoza, kot je nekdo omenil v razpravi v tem trenutku se raz, eh, poteka razpravlja o prenovi prvega železniškega svežnja direktiv. No, pa še nekaj konkretnih stvari. Evropski sistem upravljanja železniškega prometa smo vzpostavili zato, da bi zagotovili interoperabilnost železnic. Seveda je očitno to dober sistem, ki ima zelo uh, Eh, pomembne varnostne elemente vključen, vendar varnost še vedno ostaja odgovornost držav članic, ne glede na to, kateri sistem uporabljamo. ERTMS je sistem, ki dobro deluje, tudi uh, ten omrežja delujejo in to je eden od projektov, kjer bomo uporabljali v praksi sistem za upravljanje železniškega prometa. Do leta 2020 bomo imeli 20 tisoč kilometrov v Evropi, kjer bomo ta sistem že v, imeli v, inštaliran tudi v Belgiji. Seveda gre za zelo velike investicijske stroške in 85 odstotkov vsega denarja, ki ga porabljajo v okviru sistema tem, je namenjenega izgradnji in razvoju sistema ERTMS. Vesel sem, da Evropski parlament podpira to in da bomo na ta način lahko še povečali financiranje obseg sredstev za uh, omrežja, za prevoz. Človeški dejavnik seveda še vedno ostaja prisoten, In če govorimo o standardih varnosti, eh, pri teh standardih eh, rdeča luč pomeni, da se moraš ustaviti. To je standard, eh, pravilo, ki ga uporabljamo že od 19. stoletja. In če sedaj govorimo o tem, da bomo imeli 100 odstoten sistem zaviranja, ki bo absolutno uh, odpravil možnost človeške napake, potem je to uh, utopija, še vedno ostaja majhna možnost za to, da pride do človeških napak. Pa še nekaj bi rekel v zvezi z liberalizacijo in javnimi storitvami. Tukaj gre za dve različni stvari. Nihče ne preprečuje državam ponuditi ustrezne javne službe tudi v okviru liberalizacije. To je eno od pravil Evropske unije. E, to je breme, ki ga morajo seveda prevzeti države članice. Liberalizacija pa ne pomeni, da ne morejo države zagotoviti dobrih javnih storitev za svoje državljane. Hvala lepa. S tem smo končali razpravo o tej točki. Čez pet minut pa bomo glasovali tudi o tem, tej uh, temi.